11. novembra 2009 je parlament predobil prošnjo Viktorja Uspačkisa, da bi dobili uh, imuniteto. To smo predali odboru za pravne zadeve v okviru pravila 6.3. V pismu 8. septembra 2010 je predsednik odbora za pravne zadeve parlament obvestil, da je ta zahtevek sedaj odvečen, kajti parlament se je odločil odpovedati imuniteto Viktorju Uspačkiču zaradi pravosodnega postopka. Zapisnik zasedanja bo parlamentu predložen ob začetku naslednjega zasedanja.